Glasovali bomo jutri ob 12. uri. Tako, sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu gre za oceno odnosov Evropske unije za državami vzhodnega partnerstva in določanje prednostnih nalog. Gre za poročilo Koval. Besedo dajem gospodu poročevalcu Kovalu v imenu komisije, pa bo govoril gospod File. Ja, gospod eh, Koval je na glas kihnil, tako da mu želim na zdravje. Gospe in gospodje, Predstavljali smo si, da bo ta razprava samo povzetek tega, kaj smo dosegli v našem vzhodnem partnerstvu v obdobju zadnjih petih let. Upali smo, da bomo lahko poslali neko sporočilo za prihodnost. To poročilo bi naj bilo zgolj neko pričanje, neko sporočilo, No, ampak o tem bomo morali še razpravljati z komisarjem. Um, ehm, nažalost je zgodovina začela pisati drugačno poglavje eh, v primeru Ukrajine. In to, o čemer bomo govorili, ni samo, niso samo neke želje, ampak gre za potrebo po ukrepanju. to poročilo opozarja na področja, kjer je treba ukrepati. Bistven je naš odnos z vzhodnim partnerstvom. Od tega je odvisen tudi uspeh teh držav. Pomemben je izgled za, pod, za podpis sporazuma o pridruževanju z Ukrajino in pa z Gruzijo in pa z Moldovo. Nimamo več veliko časa. Ukrepati je treba tako v Gruziji, kakor tudi v Moldovi. Vemo, kakšna je lahko cena neukrepanja. Zato vse pozivam k ukrepom. Naši vzhodni partnerji morajo dobiti ustrezno pravno podlago za sodelovanje z nami in za boj proti korupciji. Lahko tukaj govorim tudi o premijeju uh, eh, Jacenjuku, to bi lahko bil morda profesor Bacajevič za Ukrajino. E, w gruzji i w mołdawii to ich może czekać los księcia lwowa. Jaz cenim, ko ne bomo pomagali, če ne bomo pomagali tudi Moldovi in pa Gruziji. Ljudje več ne bodo zaupali Evropski uniji, prav tako kot več ne zaupajo Rusiji. Zato razmišljamo o Univerzi vzhodnega partnerstva, to je odlična ideja neke vrste. Uh, fakulteta, ki bi usposabljala profesorje in študente iz eh, članic Evropske unije in pa iz držav, ki še niso članice, torej iz Belorusije, iz Moldove, iz Ukrajine in pa iz Gruzije. Ti ljudje bi morali imeti možnost izmenjavati izkušnje o podobnih temah, razmišljati bi morali o prihodnosti Evrope. Naša perspektiva je politična perspektiva. Vedno znova jim ponavljamo, da je, naš, da je njihovo mesto tukaj. Da tega sicer še ne moremo narediti v tem trenutku, ampak da bo to njihovo mesto v prihodnosti, morda že jutri. Zato moramo usposobiti in izobraziti te ljudi, tako da bodo lahko komunicirali drugi z drugim, ne glede na to, ali so se rodili na vzhodu ali na zahodu kontinenta. Danes so naši partnerji v težki situaciji, ko gre za dogovore iz prejšnjih let. Ko gre za energijo, smo jim lahko v veliko pomoč. Gospod komisar, mogoče ne bomo mogli izkoristiti vseh možnosti za izmenjavo stališč. To poročilo uradno zapira to obdobje razprav, posvetovanja. Prepričan sem, da moramo narediti vse za ljudi, ki čakajo na Majdanu v Kijevu, v Kišinjevu, v Moldovi in pa v Gruziji. Tem ljudem moramo omogočiti boljšo prihodnost. Hvala lepa, gospod Koval. Sedaj nas čaka postopek Catch the Eye. Veliko se vas je javilo k besedi. Najprej dobi besedo gospa Šujca. Zdi se, da imamo hrvaški večer. Hvala lepa. Ta teden bomo še govorili o Ukrajini, eh, kot je že povedal gospod poročevalec. Dogajanje in razvoj dogajanja v Ukrajini nas je nekoliko demantiralo in bi pravzaprav moralo poročilo biti nekoliko drugačne. Širitve Evropske unije so privedle do situacije, da so varnost, eh, stabilnost in tudi eh, drugi vidiki držav na vzhodu jasno odražajo tudi na Evropske unije. Vse to temelji na njihi, njihovi politični voli, vendar pa je to bilo ne uh, zadostno gonilo za reforme na vkljub uh, teženjam uh, partnerskih držav vzhodnega partnerstva. Treba je krepiti večstransko razsežnost vzhodnega partnerstva, treba je krepiti medsosedske odnose in uh, so delovanje. Treba je podpirati cilje političnega pridruževanja, še zlasti pa gospodarske integracije. Uh, stike med ljudmi je treba vzpostaviti tako, da se tukaj upoštevajo tudi vidiki demokratičnih reform in upoštevanju bogatih izkušenj evropskih držav, eh, ki smo jih bili deležni tudi mi, ko smo ponovno spostavljali demokratične sisteme. Kaj mluvim, kolejno mluvčinjo bo pani Ruža Tomašič, tudi iz Hrvatske. Hvala lepa, gospa Ruža Tomašič, tudi za Hrvaško. Hvala. Podpiram vse strategije in politike, ki naj bi krepile demokratične zmogljivosti in stabilizirale države v našem vzhodnem sosedstvu. Države Evropskega vzhodnega partnerstva so pomembne za Evropske unije. Njihov napredek je za nas neprecenljive vrednosti. Približevanje k uniji je zelo težek in mukotrpen proces, še zlasti za države, ki imajo komunistično totalitarno preteklost. Kot pri, uh, eh, Hrvatica zelo dobro vem, kakšni izzivi so pred, tem, uh, so pred to družbo in kako se morajo spopasti z dediščino, ki uh, so jo podedovali. Evropska unija ne bo pomagala državam vzhodnega partnerstva za to, da bodo uslužbeni na zunanje politike in za to, da bi se merile moči z Rusijo v tej regiji pomagali bomo tem državam še naprej, če bomo eh, branili njihovo soverenost in ozemljsko integriteto. Zato jih je treba spodbujati k krepitvi notranjih zmogljivosti in k izpolnjevanju strogih pogojev, tako da bi te države bile enkrat resnično prispev, eh, pripravljene za članstvo Evropske unije. Hvala. Bišče, rovnež Horvaciji, pan posel Davor Štjer. Hvala lepa še gospod Davor Štir dobi besedo. Hvala lepa. Eh, čestitam poročevalcu in tudi komisarja eh, Fideja, ki v teh poznih urah predstavlja vidike in stališče Evropske komisije. Strinjam se z gospodom Kovalom, da so se spremenile okoličine in da se tem spremenil tudi cilj tega poročila. Zelo kratek bom na tej točki. Seveda je politika do vzhodnega partnerstva bila predvsem namenjena temu, da bi države vzhodnega partnerstva se politično in gospodarsko tesneje povezale z evropsko unijo vsi ti dogodki v Ukrajini pa nam zdaj prednostno kažejo, da bo v prihodnje treba povdarjati seveda tudi te mehanizme, sočasno pa tudi obveze in zaveze Evropske unije, ki mora politično in gospodarsko podpreti države vzhodnega partnerstva. Zato bi se strinjal s poročevalcem, da je zdaj prišel čas ne toliko za besede, temveč za konkretna dejanja. Hvala. Dziękuję bardzo i oczywiście pamiętam również o pani poseł Lubczewej. Hvala lepa. Gospa Ljubčeva, izvolite besedo. Hvala lepa za to poročilo. Ljudje se moral naučiti iz svojih izkušenj. Vzhodno partnerstvo je sedaj na preizkusu, ker ga vsi ne podpirajo polno. Obstaja tudi kriza zaupanja. To so evropske države in zato cenijo evropske vrednote. Postavlja se vprašanje, ali bo Evropska unija izkoristila potencial integracije in ali bo omogočila hkrati tem državam, da ohranijo svojo kulturno in jezikovno raznoličnost. Te države nam lahko pomagajo odpraviti probleme z Ukrajino. Potrebujemo boljše sodelovanje na področju izobraževanja. Veliko se lahko naučimo iz naših odnosov z Ukrajino. Eh, na podlagi teh lekcij bi morali poslati državam vzhodnega partnerstva bolj razumljiva in bolj specifična sporočila in ta mora temeljiti na skupnih interesih. Ja, ne vem, ali bo komisar morda sedaj govoril češko. Če se bo to zgodilo, potem bomo imeli vzhodno razpravo o tej vzhodni temi. Besedo dajem komisiji. Komisarji, ali boste zapadli v skušnjavi? For giving me a floor. Uh, uh, uh, Hvala za besedo. Pravzaprav želim samo okrepiti sporočila iz vašega poročila. Uh, strinjam se z vami, da je bilo napisano novo poglavje uh, v zvezi z Ukrajino, sem na vaši strani. Sporočila v vašem poročila so zelo pomembna, relevantna. Nekatera izmed njih bi želel okrepiti in dodati še tiste, ki se meni zdijo pomembna. To bom naredil v treh delih. V treh delih bi želel spregovoriti o vzhodnem partnerstvu na splošno. In sicer bi želel predstaviti naslednje točke. Številka ena. Cilj vzhodnega partnerstva je pomagati partnerjem, da pokaže rezultate. Oni morajo prevzeti nadzor nad reformami. Prav tako drugič. Partnerje in pa nas same moramo spomniti na to, da morajo polno izkoristiti vse inštrumente, ki so jim na voljo. Vaše poročilo našteva vse te inštrumente, eh, sektorsko sodelovanje, večplastno sodelovanje, način uradnega in neuradnega sodelovanja. E, imamo tudi uradne vrhe in pa neuradna ministerska srečanja in se skupaj e, lahko podkrepimo še z lažičnimi oblikami sodelovanja. Tretja točka. Vaše poročilo pravilno povdarja, da moramo nekako združiti vključevanje z diferencijacijo. Kaj to pomeni? Prizadevati se moramo za to, da bomo v proces vključili vse naše partnerje in da bomo našli nek ustrezen okvir znotraj širokega vzhodnega partnerstva za vse. In pa še zadnja točka. Ja, vzhodno partnerstvo ni nikakršen prisilni jopič. Samo nekaj ne more biti predmet pogajanj. Gre za načela in eh, vrednote, ki so temelj našega partnerstva. Med državami vzhodnega partnerstva so tudi države, ki so se zavezale globljim oblikam sodelovanja. Prosile so nas za tesnejši odnos in mi smo se odazvali na te pozive. Tukaj govorim o Ukrajini, Moldovi in Gruziji, govorim o sporazumih o pridruževanju, tudi o širnem in poglobljenem območju svobodne trgovine. No, vsi smo se sedaj pripravljeni zazreti v preteklost, ugotoviti, kaj je bilo prav in kaj je bilo narobe. Tukaj obstaja velika potreba po objektivnosti. Strinjam se z vašim poročilom. Tukaj treba upoštevati najprej dejstvo, da lahko ta sporazum okrepi zmožnost naših partnerjev, da sprejmejo svoje suverene odločitve. To mora biti eden izmed naših glavnih ciljev. Drugič, sporazum spoštuje tradicionalne odnose, ki jih imajo naše partnerske države z svojimi sosedami. Pravzaprav spodbuja te odnose, ne pa obratno. Tretja točka. ne gre samo za osnutek reform. Mi tem državam ponujamo obširno in iskreno partnerstvo. Gre za oblik političnega in gospodarskega sodelovanja in vse skupaj je povezano z pravno državo, z temeljnimi svoboščinami in pa z drugimi vrednotami, ki so bistvenega pomena za vse reforme, če bi naj bile te pravilno izvajane. Četrta točka. Predlagamo nekaj, kar je v preteklosti že delovalo. Sporazum o vzhodnem partnerstvu ni nekakšen eksperiment ali laboratorij, spomnim se nekega znanega primera, če si ogledamo v 90-ih letih BDP na Polskem ali pa v Ukrajini, bi lahko rekli, da je bil BDP v teh državah približno enak. Potem pa je Polska sklenila prostotrgovinski sporazum, podoben kot smo ga sedaj ponudili našim partnerjem. Nekaj let za tem je bila razlika med BDP-ema, med tema dvema državama mm, je bila razlika zelo velika, torej Poljska je imela kar naenkrat štirikrat večji BDP. Potem ne sodelujemo samo z eh, oblastmi, ampak tudi za civilno družbo. S tem dobijo te reforme še večjo težo. In pa šesta točka, ko so naši partneri žrtve neupravičenega zunanjega pritiska, se mi postavimo na njihovo stran in mobiliziramo vse elemente solidarnosti, če je to potrebno. In pa še sedma točka. to želim resnično poudariti. Naše reforme dolgoročno gledano prispevajo k vzpostavitvi prostotrgovinske zone od eh, Lizbone do Vladivostoka. Nihče ne sme trditi nasprotnega. Ne ponujamo izbire med Moskvo in Brusljem, med vzhodom in zahodom. To je samo propaganda. to govorijo tisti, ki zavračajo hkrati naša povabila za dialog o teh temah in istočasno uvajajo prisilne ukrepe eh, napram svojim sosedam. Zelo ironično je, da bo ta teden potekala prva dvostranska skupina z Rusko federacijo govorili. bomo o tem, kar oni smatrajo za težave in jasno jim bomo povedali, da se nimajo ničesar bati. Naj zaključim z Ukrajino. Ta teden bomo o tem na veliko razpravljali tukaj v Štrasburu.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 poudarim, kaj so sklenile države članice, da strogo obsojamo poseg Rusije v suverenost Ukrajine in da bodo vsakršni posegi v notranje zadeve imeli trajnostne posledice pri naših odnosih z Rusijo. Upam seveda, da do tega ne bo prišlo. Trdno verjamemo v to, da moramo probleme reševati z dialogom. In s tem sem prišel do zadnje točke. Nekateri naši partneri so jasno izrazili željo približevanja Evropski uniji. Mi smo že dolgo o tem razmišljali, eh, razmišljali smo o tem, kako se na to odzvati. Na zadnjem svetu o zunanjih zadevah smo ob razpravi o Ukrajini se odločili, da pridružitveni sporazum ni končni cilj evropsko-ukrajinskega sodelovanja. To je zelo pomemben dogodek. Samo, če bomo upoštevali duh 49. člena Lizbonske pogodbe, bomo lahko polno izkoristili vse možnosti pridružitvenega sporazuma. Zahvaljujem se vam to, za to razpravo in še bolj za vaše poročilo. Najlepša hvala hvala lepa, gospod komisar. Tudi sam ploskam vašim besedam. Glasovali bomo v sredo ob 12. uri. Gospe in gospodje, prekinjam sejo. Seja se bo nadaljevala jutri 11.